Colleagues, dear friends. Spoštovani kolegi, prijatelji iz nacionalnih parlamentov, dobro bi bilo, da začnemo. Veselje mi je, da lahko predsedujem temu delu zasedanja, ki je zelo pomembno, zato ker so otroci najbolj ranljivi in na njih ta migracijska kriza najbolj vpliva. Njihovo število se povečuje kar 30 do 40 odstotkov tistih, ki prihajajo v Evropo, so otroci. In Evropa bi morala za otroke predstavljati varnost. Pravkar je potekal tudi forum komisije glede otrok. Jutri na plenarnem zasedanju imamo vprašanje za ustni odgovor glede teh eh, izgubljenih otrok, ki smo ga zastavili potem, ko so bili, bile objavljene številke Europola in opozorilo za njihove strani, pa iz strani Agencije za temeljne pravice, glede teh otrok, ki so se izgubili. To je velika tragedija, da otroci kar tako izginejo v Evropi in eh, nam ni uspelo, da jih zaščitimo. V parlamentu sedaj eh, ponovno pregledujemo svežen za azil, kar se tiče postopkov in kvalifikacij, pa tudi eh, Dublinsko uredbo in eh, direktivo za sprejem ter Eurodac. Mislim, da se moramo združiti glede tega, gre namreč za našo skupno odgovornost in zato se veselimo vaših komentarjev. Danes eh, so z mano izjemno zanimivi gosti, naprimer Vincenzo Bianco, to je župan Katanje na Siciliji, in torej na prvi liniji preko prihoda migrantov, ki tudi skrbi za otroke, ki prihajajo. Najlepša hvala za vse, kar počnete, zato da bi zaščitili življenje ljudi v sredozemlju. Potem bo z nami tudi Martina Erb-Klüneman, ki bo povedala več o nemškem pristopu, ki zadeva mladoletnike brez spremstva. Nemčija je sprejela veliko mladih in otrok brez spremstva, zato je to pomembno. Potem pa je z nami tudi eh, gospod Verstegen. Se upravičujem, če sem narobe izgovorila. Vi ste upravnik v fundaciji Nidos in nam boste povedali eh, več torej, eh, o tem principu skrbništva. Za konec pa še Omid Mahmudi iz eh, organizacije Enzam Komande Ferbund iz Švedske, kjer tudi sprejmete mladostnike brez spremstva. Odbor Libe je obiskal vašo organizacijo in velik vtis eh, je pustilo na nas, kaj vse počnete, zato da bi integrirali te mladostnike brez spremstva v družbo. Pokazali ste, da ti otroci niso breme za družbo, ampak eh, nekaj, kar lahko obogati našo družbo, če jih seveda sprejmemo na pravi način. Pozdravljam tudi eh, so predsedujočo Katarino Činiči, Natali Grisbek, pa tudi eh, Jean Lambert, še ena so predsedujoča v skupini za otroke in za otrokove pravice. Tam želimo uskladiti najboljši interes otrok ki mora biti na prvem mestu. Otrok je v prvi vrsti otrok, ne glede na to, je, kakšen je njegov migracijski status. Torej, veliko dela upravljamo na tem področju. Nekaj praktičnih informacij za začetek. Po teh štirih govorcih bomo imeli nekaj časa za razpravo. Člani nacionalnih parlamentov, prosim, da se prijavite, če želite besedo dobili ste obrazec strani sekretarjata, ki ga morate za to izpolniti. Poslanci pa lahko preprosto dvignejo roko in eh, jim bom dala besedo. Sedaj se lahko prijavite kot govorniki in mi bomo potem eh, poklicali omena po vrsti. Tako sedaj pa Enco izvolja. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Tudi v imenu eh, odbora eh, regi sem župan Katanje in sem predsednik italijanske delegacije v odboru regi. Ter sem poročevalec v odboru regi za dve poročili glede svežnja predlogov Evropske komisije na temo pravice do azila in mednarodne zaščite. Naloga oziroma cilj tega predloga Evropske komisije je zagotoviti večjo skladnost in premustiti razlike, ki trenutno obstajajo med eh, pravnimi in postopkovnimi sistemi v državah članicah, ko gre za priznavanje pravice do azila. Sem torej župan eh, velikega eh, mesta na Siciliji. In Sicilija je ena je eno izmed prvih eh, mest, kamor pridejo eh, begunci. Italijanska obaljna straža je prestregla številne čovne, prišlo pa je tudi do izkrcanja na obalah eh, Sicilije in tudi v drugih evropskih državah. Rešiti moramo človeška življenja, kadar so ta ogrožena. Kadar gre za moške, ženske in otroke, ki tvegajo svoje življenje, pogosto ga tudi izgubijo. In zato je naša naloga, da jih eh, rešimo in zaščitimo. Mednarodna zaščita je del eh, človeške zgodovine. Katanja se je izkazala tudi z neverjetnimi zmogljivostmi na področju sprejema oseb, ki so prispele na obalo mojega mesta. V trenutku, ko sem uh, postal župan Katanje leta 2013, smo se že znašli v uh, neverjetno težavni situaciji. Evropska unija je bila povsem nepripravljena na uh, to uh, krizo, ki uh, je postala nujna zadeva v Evropski uniji. Moral sem izprazniti vse športne dvorane v Katanji, zato da bi zagotovil uh, prenočišče uh, za moške, ženske in otroke iz Sirije, Eritreje, Afganistana in potem v vedno večji meri tudi iz podsaharskih držav. V moji državi so medtem pripravljali politiko, ki eh, bi omogočila razbremenitev mest in pa pristanišč prvega sprejema. In danes imamo v Italiji sistem, s pomočjo katerega razporejamo priseljence v približno 2000 občin znotraj države. Gre za eh, vse tiste, ki imajo pravico do azila. Kaj menim, da bi morali storiti, še prav posebej, če se osredotočimo na mladoletne osebe? V zadnjih letih je prišlo do izjemnega porasta mladoletnikov brez spremstva, ki so prišli eh, na obale Sicilije. Pretekli teden se je na naši obali izkrcalo 800 oseb in približno tretjina teh oseb eh, so eh, bili mladoletniki, najbrž mladoletniki, najbrž pravim zaradi tega, Eh, ker je med njimi eh, najbrž nekaj takšnih, ki so starejši od 16 let, pa eh, tega sami ne priznajo. Ampak vseeno je ta številka izjemno visoka. Glede na moje izkušnje, naj čisto na kratko povem, da menim, da moramo okrepiti skupna prizadevanja Evropske unije za spopadanje z problemom, ki ni problem zgolj ene same države in tudi eh, ni zgolj nujna zadeva, ki bo izginila čez eh, leto ali dve. Še čez eh, dve leti ali pa pet let se bomo spopadali z tem problemom in zaradi tega potrebujemo politiko, ki ne bo predstavljala samo odziv na to nujno zadevo. Moje izkušnje so, pomagale, so pokazale, da je zelo pomembno sodelovanje in pa podpora državam, iz katerih prihajajo gospodarski migrantje. Potrebno je zagotoviti podporo eh, državam izvora. To bo zagotovo, zagotovo pozitivno vplivalo na situacijo. Poleg tega se je potrebno v večji meri boriti proti kriminalnim združbam, eh, ki želijo trgovati z ljudmi. Občina Katanja je kot prva izvedla preiskavo, in pred sodišče pripeljala tiste, ki se ukvarjajo z organizacijo trgovine z ljudmi. In eh, te osebe so bile že eh, obsojene na prvi stopni zaradi izjemnega nasilja. Do tega je prišlo zaradi tega, eh, ker določeni Migranti niso želeli eh, prejiti iz eh, večjega na manjši čon. Poleg tega je pomembno načelo solidarnosti. Potrebno je poskrbeti za eh, prizadevanja in za zagotovitev zakonitih poti priseljevanja. Zaradi tega, ker se povečuje število mladoletnih oseb med priseljenci, je potrebno ukrepiti tudi zaščito mladoletnih oseb in otrok. V odboru regi smo eh, že zapisali, da potrebujemo eh, določen eh, sistem zagotovitve skrbnika za mladoletne osebe. Poleg tega pa se moramo osredotočiti tudi na politiko integracije. Kajti pretekli teden eh, je potekal pomemben verski praznik. Gre za sveto Agato. In to je eh, pomemben eh, krščanski praznik z zelo lepo slavnostjo v moje mestu z eh, pomočjo brezposelnih eh, mladih eh, v Katanji, s pomočjo nevladne organizacije in z skupino mladoletnih priseljencev smo spremenili zapuščeno območje v moji državi, v moji, moje mestu, v vrt, kjer se bodo eh, proizvajali biološki proizvodi. Torej, eh, tukaj gre tudi za prispevek k družbi in za nekaj pozitivnega in pa pomembnega. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa za vašo pozornost. Čestitke. Čestitke za odlično opravljeno delo. Hvala tudi za to, da ste nas spomnili, kako eh, pomembno je razumeti, da so v krizi v bistvu ti mladostniki, priseljenci in ne mi, ne srečujemo se s to krizo mi. In prav zato potrebujemo pomoč v državah članicah pri izvajanju te direktive. Tako sedaj pa bi dala besedo sodnici gospe Martini Erb Klüneman, ki nam bo povedala več o povezavi med civilnim pravom in azilnim pravom. Izvolite. Hvala lepa za povabilo da lahko eh, povem več iz svojih izkušenj na področju mladoletnikov brez spremstva. Sama delam na družinskem sodišču v Nemčiji. Naj podam nekaj številk. Vsi veste, da je v Nemčiji veliko mladoletnikov brez spremstva. V tem trenutku imamo več kot 45 tisoč mladoletnikov brez spremstva v Nemčiji. Kdo je mladoletnik? mladoletnik je oseba brez, mlajša od 18 let. Ima omejeno zmožnost sklepanja pogodb. In če mladoletnik potrebuje pravno zastopanje, mora. Um, se strinjati z zastopnikom. To je zapisano v, pravi, v civilnem pravu in eh, torej mladoletniki so v skrbništvu svojih staršev. Kdo pa so mladoletniki brez spremstva? No, to so otroci, ki niso državljani in ki vstopijo v državo brez skrbnika oziroma uh, zakonitega predstavnika. Nemški civilni zakonik pravi, da če starši ne morejo izvajati svojih skrbniških nalog, potem mora družinsko sodišče sprejeti vse potrebne ukrepe za to, da zagotovijo najboljši interes otroka. Družinsko sodišče mora torej začasno prekiniti starševsko skrbništvo v primeru, da starši niso zmožni izvajati svojih nalog. Družinsko sodišče v tem primenu, primeru imenuje zakonitega skrbnika. To piše v nemškem civilnem pravu in to velja tako za nacionalne primere, kot tudi za čezmejne primere. Poleg tega bi vam rada povedala tudi naslednje. Oktobra 2015 je bila ta pravna zmožnost, da se eh, nekdo zagovarja v postopkih za azil znižena iz 18 let na 16 let. In zakaj je bilo to storjeno prav takrat, ko je toliko mladih brez spremstva prišlo v Nemčijo? Oziroma, dvignjena je bila iz 16 let na 18 let. Zakaj smo to storili? Zato, da bi povdarjali, kako, kako pomembne so službe za mlade. Govorimo o mladoletnikih. Kaj to pomeni? Mladoletnika brez spremstva obravnavamo v prvi vrsti kot otroka. Otroka, ki potrebuje zaščito in ki potrebuje oskrbo, vključno z tem, da se mu dodeli skrbnika, če gre seveda za mladoletnike brez spremstva. Ta zakoniti predstavnik, eh, predstavnik potem odloča o tem, ali se eh, pripravi prošnja znotraj eh, zakona o tujcih, tako da se pridobi določene pravice za otroka. Kaj to pomeni? Otrok brez spremstva je prvem, na prvem mestu mladoletnik in šele potem tujec. Presenetilo me je, da sem bila decembra tukaj na konferenci v parlamentu in eh, presenetilo me je, da ne razmišljajo vsi na enak način druge države članice drugače obravnavajo te stvari. Jaz kot eh, sodnica na družinskem sodišču to jasno razumem na tak način. Takšno je razumevanje veljavne zakonodaje, ti mladoletniki potrebujejo pravnega zastopnika. In to je pristop civilnega prava, da moramo priskrbeti skrbnika, potem pa imamo tukaj še pristop, ki sledi zakonu o tujcih. Ko država izve, da se v Nemčiji nahaja mladostnik brez spremstva, se organ za mlade odloči, da prevzame začasno skrbništvo za tega mladostnika. Potem se znotraj enega meseca takšnega mladoletnika premesti znotraj Nemčije in primerno to prevzga, prevzame eh, lokalni organ za mlade, ki je potem redni skrbnik tega otroka. Kdo predstavlja takšnega mladoletnika? Na začetku ta urad za mlade, ki po, po zakonodaji deluje kot skrbnik tega otroka. Najprej torej urad za mlade, ki začasno prevzame skrbniško in potem po relokaciji urad za mlade, ki je zadolžen za to osebo. In ta drugi urad bi moral takoj o tem obvestiti družinsko sodišče. In kaj potem počne družinsko sodišče? Takoj začnejo z postopkom določanja skrbništva, ko dobijo informacije. To, te informacije dobijo redno od eh, Urada za mlade. Ampak včasih dobimo informacije tudi strani otroka, strani sorodnikov, včasih strani uh, urada za mlade, ki prevzame začasno skrbništvo. Torej, oni nas lahko opozorijo na to, da obstaja mladostnik brez spremstva, ki nujno potrebuje oskrbo, ki nujno potrebuje skrbnika takoj. Nasplošno gledano pa je smiselno, da se družinsko sodišče na to opozori še po le, šele po uh, relokaciji, torej ko je jasno, kje v državi bo ta otrok ostal. Družinsko sodišče potem prisluhne mladoletniku brez spremstva, preveri, kje so njegovi starši. Včasih jih je možno privesti pred sodišče in uh, samo ne morejo priti zaradi tehničnih uh, podrobnosti. Poleg tega preverimo tudi dokumente, ampak ponavadi ni veliko takšnih dokumentov. Seveda pa obstaja tukaj tudi kar nekaj problemov, ki smo jih že slišali. Premalo dokumentov prvič, zaradi tega je težko ugotoviti dejansko starost. Ali pred menoj sedi mladoletnik ali ne. To je vprašanje. Potem drugo vprašanje. Ali starši res ne morejo izvajati svojih skrbniških pravic dalj časa. Večina teh mladostnikov je v rednem stiku z svojimi starši. Včasih so v Siriji, včasih v Turčiji, kjerkoli že. Ampak redno so v stiku z njimi preko mobilnih telefonov in preko računalnika. Ampak ali je to dovolj, da oni izvajajo svoje starševske pravice, ali pa je to, da so tako daleč dovolj, da se to začasno prekine. Ja, to je dovolj, ni dovolj samo redni stik za izvajanje starševskih pravic. Včasih eh, starši predajo skrbništvo sorodnikom, ki živijo v Evropi. In potem je vprašanje, ali lahko ta sorodnik predstavlja otroka na podlagi pisnega pooblastila, naprimer možno je, ampak eh, tega verjetno nihče ne bo sprejel. V večini primerov se torej družinsko sodišče odloči, da se začasno eh, prekine starševske pravice in se določi za otroka skrbnik. Kdo plača za to? Pravosodje plačuje za te skrbnike. Zakaj? Zato, ker ponavadi ne imenujemo sorodnikov ali kogarkoli podobnega, ampak nekakšnega strokovnega, zakonitega skrbnika. Ta oseba potem predstavlja otroka pri vseh potrebnih odločitvah eh, in postopkih. Vedno, ko se vprašajo, ali naj se zaprosi za azil, ali je boljše, da se prosi za to, da otrok ostane v državi izjemoma za namen izobraževanja, ali naj se zaprosi za združitev družine in tako naprej. Poleg tega se skrbnik sprašuje tudi o tem, ali obstajajo primerni eh, razlogi ki, za združitev, naprimer, ki jih je potrebno upoštevati, ali je bila odločitev primerna oziroma ali naj se na to pritoži. Potem prošnja za finančno podporo, odločitve o zdravstvenih eh, zadevah, naprimer, morda je otrok bolan in potrebuje operacijo in je potreba, potrebno odločati o tem. Pa tako naprej, tudi kar se tiče izobraževanja, vse to je potrebno odločiti. Potrebujemo skrbnike z različnimi znanji. Potrebujejo pedagoška znanja, kulturna znanja, poznavanje eh, zakona o tujcih, tako da lahko predstavljajo posameznega otroka na najboljši način. Eh, seveda potrebujejo tudi jezikovno znanje, ampak po pravici povedano, ta kriterij ni izpolnjen, namreč eh, skrbniki pogosto sodelujejo z tolmači. Kako pa je v realnosti? Sama lahko govorim samo o mojem mestu in včasih smo imeli precej težav. Pogovarjala sem se za kolegico v Minhnu, ki je povedala, da so vsak dan imenovali 400 novih skrbnikov in da niso vedeli, kje bi jih še lahko našli. No, v zadnjem času pa se je situacija izboljšala, na voljo je tudi več skrbnikov. Trenutno imamo predlog za novo nemško zakonodajo, ki bi eh, omogočal, da se začasni skrb, torej da se urad za mlade, ki je začasni skrbnik, takoj odloči za prijavo za azil. Tisti, ki to kritizirajo, pa pravijo, da ta urad, ki na začetku predstavlja otroka, nima dovoljšnih kvalifikacij, da sprejme takšno odločitev. Žal nimam veliko časa in eh, želim povedati samo še nekaj glede otrok, ki imajo spremstvo in kakšno, kakšen problem imamo z temi otroci, ki so bili kot mladoletni poročeni in zato imajo uh, zakonskega predstavnika. Poroke pod 16 letom so brezpredmetne, niso priznane po naši zakonodaji v Nemčiji. Uh, med 16 in 18 letom pa se lahko razveljavijo. In nasplošno gledano, poročen otrok je po našem mnenju še vedno mladostnik brez spremstva. Prav zato bi bilo bolje, da se tukaj eh, stvari izboljšajo. Hitreje moramo imenovati skrbnike, potrebujemo bolj kvalificirane skrbnike, smo pa vseeno na dobri poti. Izjemno pomembno je, da tem otrokom pomagamo in da jih zaščitimo. Seveda jih ne moramo sto odstotno zaščititi, ampak vseeno je naše delo pomembno. Najlepša hvala. Hvala lepa, sodnica Martina Erb Kluneman. Hvala za to, da ste predstavili te eh, zakonodajne izzive. Tudi na švedskem smo sprejeli več kot 100 deklic, ki so bile že poročene, ko so prišle, nekatere so že imele otroke. In to je velik pravni izziv, kako to obravnavati. Naše občine o tem razmišljajo in mislim, da potrebujemo več pravne gotovosti glede tega, kako odgovoriti na te izzive. Sedaj pa dajem besedo Tinu Frstegenu, ki je eh, direktor fundacije Nidos. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, hvala za to povabilo. V čast mi je v naši fundaciji eh, smo počaščeni, da vam lahko povem, kako je z sistemom skrbništva na nizozemskem. Gre za sistem, v katerega res verjamemo in poskušal bom razložiti, zakaj. Nidos je inštitucija za skrbništvo, ki eh, pokriva kar 6000 mladostnikov brez spremstva. Pri nas seveda delajo samo strokovnjaki. In eh, zato imamo dovolj ljudi, da lahko obravnavamo teh 6000 otrok. Smo pa imeli eno grozno leto, ko smo prejeli 3000 otrok več, kot jih lahko eh, pokrijemo, pa nam je vseeno nekako uspelo. Naj pojasnim, kako. 85 odstotkov naših otrok prihaja iz držav, ki so v vojni, naprimer iz Sirije, Iraka, Afganistana, pa tudi iz Eritreje. Torej, 85 odstotkov naših otrok prihaja iz teh držav. Ni torej veliko teh eh, tako imenovanih ekonomskih migrantov. In vsi ti otroci potrebujejo zaščito. Kako to torej deluje na nizozemskem? Povedal vam bom tudi nekaj glede tega, kako to deluje v Evropi nasplošno. Namreč poskušali smo sodelovati z drugimi skrbniškimi inštitucijami v Evropi. Smo tudi soustanovitelji organizacije ENGI, ingi, pika eu je spletna stran te nove organizacije. Torej, kakšna je situacija v Evropi najprej? Pomembno je razumeti, kakšna je opredelitev skrbništva v Evropi. Lahko vam povem, kakšna je opredelitev na nizozemskem, ampak v drugih državah je drugačna in prav zato potrebujemo enotno jasno opredelitev. Komisija priprava nekakšne osnutke in dobro bi bilo, da to čim prej pojasnimo. Naj vam podam preprosto delovno definicijo, ki jo imamo na nizozemskem. Skrbnik je odgovoren za dobro bit teh otrok. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo enake pravice kot starši, smo pa tudi odgovorni za tega otroka enako kot starši. To pomeni, da moramo za otroka skrbeti, da ne gre samo za to, da bi bili zakoniti predstavniki, ampak da moramo za njih res skrbeti. Skrbimo za njihovo zdravje, šolanje, za pravne postopke. Mi smo odgovorni za vse to in to mora potekati po pravilih. Seveda vsega tega ne počnemo mi sami, eh, imamo pa njihove primere. Pa še več informacij glede fundacije Nidos. Smo nevladna organizacija, kljub temu, da nas plačuje vlada. Pomembno je, da ima otrok neodvisnega skrbnika. Interes otroka namreč morda ni vedno enak kot interesu vlade. Prav zato je za pravice otroka pomembno, da je vmes neodvisni skrbnik. Skrbnika pri nas imenuje sodnik, kot je pojasnila kolegica iz Nemčije. Torej, otrok, ki se znajde na nizozemskem brez staršev in skrbnikov, dobi zakonitega skrbnika, to, tega mu dodeli sodnik. In potem, potem moramo mi skrbeti za pravilen razvoj tega otroka. Če je to ogroženo, pa moramo posredovati. To tudi storimo. Zelo dobro je, da je to dejansko zapisano v zakonodaji. Namreč politika in zakonodaja nista vedno ista. Na tak način lahko torej ohranimo močen položaj, ko gre za boj za zaščito otrok. Seveda pa se naše delo tudi nadzira. Smo skrbniška inštitucija, pri nas dela približno 600 ljudi, nas pa nadzira tudi inšpektor, seveda. Prav zato moramo biti profesionalno organizirani, imamo certifikat in eh, vsako leto poteka revizija v naši organizaciji. Naši skrbniki bodo morali vsako leto zagovarjati eh, svoje delo in tudi se nadaljno izobraževati. Vsi ti delavci so socialni delavci, ki imajo eh, tudi diplomo iz socialnega dela in prav zato so usposobljeni. Poleg tega jim razložimo, kakšna je razlika med temi otroki in nizozemskimi otroki. Naučimo jih tudi metodološkega dela. Kaj je tako posebnega pri profesionalni organizaciji? Mi ne delujemo sami sprejemamo pomembne odločitve za otroka, ampak eh, to počnemo znotraj ekipe. Vsak socialni delavec ima torej nadzornika, pa tudi podporo strani kolegov, strani pravnih svetovalcev, ki delujejo znotraj te organizacije. Torej, nihče ne deluje izolirano. Poleg tega se lahko tudi učijo drug od drugega naši skrbniki. Istočasno pa. Eh, skrbnikom tudi kolegi povedo, če kaj ne počnejo pravilno, če bi lahko kaj še izboljšali. Pa še, kar se tiče položaja skrbnika v sistemu. Na nizozemskem smo zelo dobro organizirani. Kot rečeno, imamo organi eno organizacijo za skrbništvo mladoletnih in otrok na nizozemskem. Otrok, ki torej pride v na nizozemsko in želi prositi za azil, gre v en center za prošnje, ki je na severu nizozemske. Težko ga je najti, ampak ga vseeno najdejo. Takoj, ko pridejo tja, se bodo že sestali za svojim skrbnikom. To sem želel pojasniti. V drugih državah, kot je naprimer Nemčija, je sistem drugačen. Svojega skrbnika otroci ne spoznajo na prvi dan pri nas na nizozemskem pa ga takoj na začetku spoznajo. Naučili smo se nekaj stvari, naprimer deklice iz Nigerije, ki eh, so prosile za azil na nizozemskem, so takoj končale v prostituciji, ne samo na nizozemskem, tudi v Belgiji in v Italiji. In minister, ki je bil pristojen za to, eh, so, vprašali, so jo vprašali v parlamentu, kaj počne glede tega, bo, kako bo ukrepala. Pa je rekla, da ona ni za to odgovorna, da so za to odgovorni skrbniki. Seveda potem so vprašali nas. Mi smo imeli samo malo teh primerov, vedeli pa smo, da jih je veliko. Eh, takšnih, ki so se izgubile, preden so prišle v stik z skrbnikom in so potem zašle v prostitucijo, naprimer v Belgiji. Sedaj torej dobro vemo, katere skupine otrok so najbolj ranljive, ki lahko postanejo žrtve eh, trgovine z ljudmi in v tem primeru ukrepamo takoj v prvem trenutku. Otroci do 15 let bodo takoj umeščeni v eh, skrbniške družine ki jim jih dodeli organizacija Nidos. Te družine so tudi iz iste kulture, namreč ne želimo jih dati v velike centre za prosilce za azil. Otroci, ki so morda že bili žrtve trgovine z ljudmi, gredo takoj v tako imenovane varne hiše. Torej, mi tem otrokom pomagamo na različne načine. Lahko povem več kasneje, če bom imel še več časa, ampak naš način postopanja je drugačen od drugih držav. Torej, že na začetku se otrok sreča z skrbnikom, ta odloča o tem, ali je otrok še posebej ranljiv in kam se ga dodeli. Če ni nič posebnega, gre ta otrok v velik center za mladostnike brez spremstva nam ta velik center ni všeč, ampak eh, ne moremo vsega kar takoj spremeniti. Takšen je torej postopek v prvih mesecih, ko otrok pride na nizozemsko. Potem v tem centru začne teči postopek za dodelitev azila, začnejo se intervjuji, tam bo eh, tudi skrbnik vedno, zdravniški pregledi in tako naprej. Ob koncu meseca se torej začne intervju in takrat potem se odloči, ali lahko ta otrok ostane na nizozemskem ali ne. V primeru, da otrok lahko ostane, bo skrbnik nadaljeval za postopkom, za naslednjim korakom. Ti otroci bodo potem oddani v eh, skrbniško družino ali v eh, centre za mlade. Kakorkoli že, ta skrbnik eh, zagotovi, da gre otrok na pravo mesto in da se ne izgubi. Spremlja pa tudi, kako se otroci razvijajo. Ne glede na to, kje otroci živijo, je skrbnik vedno z njimi v stiku, vsaj enkrat mesečno razpravljajo z njimi, gleda, kako se razvijajo zdravstveno, v šoli in tako naprej in če je potrebno kaj spremeniti, tudi posreduje. Vse to so strokovnjaki, ki vedo, kako pridobiti zaupanje teh otrok. To je namreč zelo pomembno. Otroci prihajajo iz eh, težkih situacij, in prav to je potrebno upoštevati. Z veseljem bi pojasnil več, ampak vidim, da nimam več časa, tako da bom počasi končal. Ampak vsak otrok mora dobiti neodvisnega in izkušenega skrbnika. To je pomembno in ta oseba mora biti strokovnjak. Vsaka premestitev otroka in namestitev otroka pa mora biti seveda v skladu z interesom otroka in za njegovimi pravicami. Otroka moramo najprej dodeliti družini, če to ni mogoče, pa v eh, specializiran center. In čim manjši, kot je ta center, boljše je. Hvala. Najlepša hvala, gospod, gospod Verstegen iz eh, fundacije Nidos. Upam, da eh, bo vaš material na voljo kolegom tudi eh, Martina, upam, da boste razdelili svojo predstavitev. Preden dam besedo Omarju, bi rada odprla razpravo za vprašanja, ki jih želite zastaviti Bjankotu, gospodu Bjankotu. Torej, če želi kdo kaj vprašati, lahko to storite sedaj. Barbara Spinelli, izvolite, dve minuti največ. Grazie <clears throat> per la sua. Najlepša hvala za vaš prispevek. Spoštovani Enco Bjanko, rada bi vam zastavila vprašanje. In sicer v zvezi z točko, ki ste jo izpostavili, gre za harmonizacijo eh, azilne politike v eh, Evropi. To ste pohvalili. Ampak eh, pravzaprav gre tukaj eh, za eh, dvojni učinek. Če si ogledamo direktive, ki jih je predlagala Evropska komisija, eh, je ta harmonizacija pravzaprav onemogočila uporabo najboljših praks v posameznih državah. Tukaj govorim predvsem o uredbi o kvalifikacijah dovoljenje za bivanje za eh, begunce eh, je zatem omejeno na eh, tri leta. Medtem, ko so v posameznih državah članicah doslej veljala povsem drugačna in bolj velikodušna pravila, naprimer v Italiji pet let. Torej, Obstaja nevarnost, eh, da eh, bo ta harmonizacija pravzaprav eh, poslabšala situacijo. Ne vem, ali bo situacija predmet rednega pregleda, ali bomo nenehno dopolnjevali sistem varnih držav ali bomo usklajevali nacionalne in pa um, evropske sezname. Govorili ste tudi o uh, misijah italijanske obalne straže. Zanima me vaše stališče glede tega, kar je bilo uh, povedano v ponedeljek uh, in sicer strani direktorja Frontexa gospoda Leggerija. Rekel je, da so operacije, da bodo rep, operacije reševanja nevladnih organizacij zaustavljene, zato da bi se lahko učinkoviteje eh, borili proti trgovanju in pa tih utapljanju. Enco Bjanko. Ja, res je. Govoril sem o harmonizaciji eh, kot o nečem pozitivnem. Eh, namreč kriteriji za dodelitev azila se v tem trenutku, tem trenutku razlikujejo v, v eh, vseh državah članicah Evropske unije. Nekatere države članice dajo pravico do azila srcem, eh, druge države pa ne. Torej, mislim, da potrebujemo večjo harmonizacijo na tem področju, kajti to bo lahko le pozitivno. Druge vidike, eh, ki ste jih eh, izpostavili, eh, pa tudi sam ocenjujem kritično. In odbor regiji je predlagal poglobitev v posamezne točke. Torej, mislim, da je harmonizacija pozitivna da pa je potrebno zagotoviti, da bo harmonizacija potekala napredno in pa ne omejujoče. Tudi sam sem se sestal z direktorjem Frontexa in sicer ravno v Katanji, kajti Katanja je eh, gostila operativno sejo Frontexa in pa drugih uh, agencij, ki so uh, pristojne za to področje, kot recimo Europola. Menimo, da sedež Eh, sedež Frontexa na polskem ustreza bolj uh, geografskim uh, karakterjem kot pa dejanski situaciji ob vsem spoštovanju, ki ga čutim do Varšave. Torej, menim, da se moramo izogniti uh, temu, uh, da uh, bi uh, akcije reševanja potekale v uh, teritorijalnih uh, vodah uh, Libije. Določene uh, nevladne organizacije prispejo do same obale Libije. Torej podarjam. Mislim, da eh, moramo omogočiti reševanje na morju in sicer eh, ne glede na to, kakšna je situacija in Evropska unija mora na tem področju storiti še več. Določene nevladne organizacije pa že skoraj da organizirajo uh, pot uh, migrantov v Evropsko unijo. Imajo namreč eh, sedež v Libiji in to je že drugo področje, o katerem bi morali govoriti. V nekaterih državah bi morali zagotoviti eh, varne koridorje za tiste, ki imajo pravico do azila. Na ta način eh, bi imeli veliko varnejši eh, sistem in ne bi potrebovali eh, reševanja na morju, torej varnostni koridori. Če nimate nobenih vprašanj več za našega govornika, bi mu prosim sedaj tudi čestiteli, sedaj nas mora zapustiti. Moram pa tudi povedati, da sem lani šla Na Lampeduso, kjer sem tudi obiskala štiri nevladne organizacije, vse sem počela seveda v imenu odbora Libe. Nevladne organizacije so reševali življenje na morju in seveda predstavniki nevladnih organizacij so bili opupani nad tem, ker premestitev in preselitev ne delujete. Se pravi, imamo zakonite poti, ampak države članice teh poti ne uresničujejo. Sedaj pa bom dala besedo Omidu Mahmudiju, ki prihaja iz Švedske in je tudi ustanovitelj Švedske organizacije za mladoletnike brez spremstva. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili na to zasedanje. Tako da vam lahko tudi podam moje osebne izkušnje na tem področju. Veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami. Prihajam iz Afganistana in tudi pripadam zelo ranljivi skupini, ki je ogrožena tako v Afganistanu, kakor v Pakistanu. Ko sem se rodil, so nas vojaki napadli, bili smo več čas izpostavljeni številnim grožnjam in seveda imel sem srečo, da sem preživel, zato sem res vesel, da sem danes z vami. Leta 2011 sem zbežal iz Afganistana in sem prišel na Švedsko. Poleg tega pa sem tudi napisal knjigo, v kateri sem opisal, zakaj sem pravzaprav zapustil svojo domovino in kako sem potem tudi prišel na Švedsko. Potem pa sem začel razmišljati tudi o mladoletnikih brez spremstva. Treba je povedati, da je to seveda zelo velika skupina, ki ima številne izkušnje, raznolike izkušnje prihajajo namreč iz različnih držav, 83 različnih držav, in imajo tudi vsaj 83 različnih nizov spretnosti in različne izkušnje. Odločil sem se, da bom sodeloval tudi z drugimi mladoletniki brez spremstva, ki so prišli na Švedsko in skupaj smo tudi ustanovili to organizacijo za mladoletnike brez spremstva. Kasneje sem se tudi odločil, da bom napisal še drugo knjigo, ki govori o izgubljeni generaciji. V njej pa sem tudi ogromno pozornosti namenil ženskam. Ne na zadnje pa sem se odločil, da bom kasneje tudi pripravil poseben dokumentarec, ki govori o mladoletnikih brez spremca. Ne nazadnje pa sem se potem tudi odločil, da bom v Afganistanu zgradil tudi poseben dom za dekleta, za študentke. Se pravi, opravil sem ogromno dela in ko danes prihajajo mladoletniki brez spremstva in moramo pomagati, kaj ti. Mladoletniki brez spremstva, ki danes pridajo na Švedsko, nam bodo pomagali v prihodnosti. Kot sem že povedal, gre za združenje, ki ni politično obarvano. Naš namen pa je, da nas slišijo, kako v politiki, kakor tudi v družbi. Imamo pa seveda več cilje, hočemo imeti pet podobnih združen na švedskem, tako da bomo imeli tudi vse zastopnike, ki nas bodo tudi predstavljali v politiki. Hočemo seveda biti prisotni tako v medijih, v kulturi, pa tudi v ostalih sektorjih. Danes Tukaj poteka zelo dobra razprava o priseljencih, o beguncih, pa tudi o mladoletnikih brez spremstva. Ampak med nami sta samo dva, ki dejansko predstavljata to skupino, to sem jaz pa moj kolega iz družene. Mislim, da bi morali v takšne razprave povabiti več mladoletnikov brez spremstva, tako da boste govorili z njimi in ne samo o njih. Mislim, da vam lahko mladoletniki, ki so seveda vse to doživeli, ponudijo zelo dobre rešitve, kajte sami razpolagajo z res konkretnim znanjem. Na začetku sem povedal, da sem leta 2011 prišel na Švedsko, živel sem v nekem domu z stotimi drugimi priseljenci, deset med njimi pa so potem postali seveda uspešni. Nekateri so zobozdravniki, drugi so podjetniki, nekateri so potem postali tudi poslovneži. Čisto na začetku pa smo bili vsi nadoletniki brez spremstva. Kako pa nam je to uspelo? Dobili smo dostop do trga dela, do družbe. Švedska nam je omogočila vključevanje v družbo. Begunci niso samo breme. Če se jih ustrezno vključi v družbo, lahko tudi doprinesejo k njenemu razcvetu. Imamo tudi begunce, ki jih lahko razderimo v pet razredov glede na razloge, zakaj so zapustili svojo domovino. Lahko pravzaprav zapustiš domovino, ker je tvoje življenje ogroženo, kaj se zgodi, če so zaprte meje. Takrat se begunci odločajo še za bolj nevarne poti in so še bolj ogroženi, kakor tisti, ki ostanejo doma v domovini. Potem imamo v Afganistanu če dalje več terorističnih skupin. Nedavne študije so tudi pokazale, da je 50 odstotkov 15 odstotkov. Mladoletnikov, tisti, ki so sedaj pripadniki terorističnih skupin. V Afganistanu teroristi verjamejo, da če ubijete nekoga iz ene skupine, potem ste dobri ljudi. Če ubijete sto, potem grete v raj, če pa ubijete še več ljudi, potem pa se vam v raju pridruži še vaša družina. In takšno uh, Virovanje je pravzaprav zelo nevarno, kajti na takšen način teroristi res pridobijo ogromno pripadnikov. Kakor veste, smo imeli v Afganistanu zelo dolgo vojno, 90-ih let prejšnjega stoletja, tam že potekajo nemir in kasneje tam tudi izbruhnila vojna. Prišlo je tudi do množičnega poboja, določenega dela prebivalstva, to pa je tudi povzročilo številni beg prebivalcev iz Afganistana, nepresušljiv v Iran, potem pa so bili tudi tam izpostavljeni rasizmu in so se hoteli vrniti v domovino, ampak potem so v domovini bili izpostavljeni diskriminaciji, domačini so jih ožigosali za izdajalce in zato so se odločili, da se odpravijo v Evropo, kjer so prvič na lastni koži občutili, kaj pomeni, da so dostojni ljudje sedaj, pa jih hočemo vrniti nazaj v državo, ki je sploh ne poznajo, sploh ne govorijo jezika, ne poznajo kulturnih kodeksov, kodeksov ravnanja. In mislim, da je to treba preprečiti, kajti lahko se zgodi, da bodo pristali v rokah teroristov. Tam bodo iskali zavetje, če se smem tako izraziti. potem pa ne smem pozabiti tudi na tiste mladoletnike, ki zapustijo domovino in potem delajo v Evropi in potem pošiljajo nakazila domov v Afganistan. Ko sem se odpravil na Švedsko, sem zasledoval samo en cilj, sicer da pridobim stalno dovoljenje za prebivanje. Hotev sem delati na švedskem, hotel sem se tam izobraževati in hotel sem postati sestavni del švedske družbe. Moj cilj je bil, da se čim prej vključim v družbo. Kot sem že dejal, sem ustanovil podjetje, napisal sem knjigo, na takšen način sem tudi doprinesel k švedski družbi. Sedaj pa imamo novo zakonodajo, ki je veliko strožja, kakor je bila v preteklosti. In uh, novi nadoletniki brezpremstva, ki bodo prišli sedaj na Švedsko, bodo živeli v veliko bolj negotovih časih. hvala, da ste nam predstavili svoje izkušnje in tudi svoje doživetja. Vemo, da vključevanje lahko deluje. Integracija je zelo pomembna za vse tiste, ki bodo prišli v Evropo sedaj pa dam besedo Lordu Solju iz Združenega kraljestva. Najlepša hvala za besedo. Imam pa vprašanje v zvezi z skrbniki. Zanima me, odkot jih dobite? Ali so to strokovnjaki oziroma ali pa zaposlujete čisto navadne ljudi, pa jih potem usposabljate? Potem pa še vprašanje za Omida Mamuda. V naši zbornici smo tudi oblikovali poročilo o nadoletnikih brez spremstva in v našem poročilu imamo tudi primer Afganistanca, ki je seveda prišel v Združeno kraljestvo. Zanima pa me, kako pravzaprav priznate kompleksnost problemov, s katerimi se soočajo mladoletniki brez spremstva v Afganistanu. Recimo, če vrnete mladoletnika domov, potem slednji nima ogromno možnosti, lahko se pridruži talibanom ali pa ga, če se s tem ne strinja, kaznujejo in kaznujejo tudi njegovo celotno družino. Zanima me, zakaj je glavni razlog za to, da iz Afganistana prihajajo fantje, predvsem naslednjim sicer, da uh, ne padajo v roke teroristom. Najlepša hvala za to vprašanje. No, sedaj pa bom dala vprašanje še Martini. No, v našem sistemu se deluje na naslednji način. Sodnik določi uh, skrbnika skrbnik je lahko strokovnjak, kako pa je tudi nekdo, ki že dolgo časa živi v Nemčiji in je tudi integriran v samo družbo. Recimo lahko se zgodi, da je skrbnik nekdani mladoletnik brez spremstva oziroma nekdani begunec. Poleg tega imamo v Berlinu tudi posebno pobudo za to, da v medskrbnike, pridobimo tako sodnike, kakor e, ostale strokovnjake, tudi tiste, ki delajo na področju varstva otrok. Sodišče pa je tisto, ki vse nadzira. Kako pa se poteka na nizozemskem? Mi Eh, seveda dajemo usposabljanje, deset dni traja to usposabljanje, potem pa seveda v naslednjih letih eh, se ti skrbniki udeležijo še nadaljnih usposabljanj. Jaz pa bi želela dodati še naslednje. Natali Krizbet je prejšnji ponedeljek tudi podala poročilo o mladoletnikih brez spremstva in v novem azilnem svežnju seveda tudi izboljšujemo pogoje, ki jih je treba izpolniti, če želite biti skrbnik, tako da se ne zgodi, da so skrbniki osebe z uh, natrpano kazensko evidenco. Sedaj pa lahko na ostale vprašanja odgovori omit. ločeni deli Afganistana so varni. Sicer so morda varni na prvi pogled, ampak Afganistan je nek zapor. Obstaja tudi diskriminacija. Noben del Afganistana ne priznava enakopravnosti med spoloma. V osrednjem delu Afganistana lahko povem, da je ta del varen, ampak v ostale predele Afganistana pa ne morejo moji rojaki potovati. Kajti, če potuješ v ostale dele Afganistana, te ugrabijo ali pa ti enostavno odsekajo glavo. No, to se je tudi zgodilo nekaterim otrokom, saj se boste spomnili na to tragedijo. Vprašali so ga, kateri skupini je pripadal, podal jim je napačni odgovor, no našli so njegovo osebno izkaznico, potem so ga enostavno ubili. Zakaj ljudje zapuščajo Afganistan in prihajajo v Evropo? No, najprej moram povedati, da je samo potovanje zelo naporno, zlasti za ženske. V drugi knjigi sem tudi spregovoril o mladenki, ki je zapustila Afganistan, ko pa je prišla v Grčijo, je rodila že drugega otroka, kajti na poti so jo nenehno poseljevali. Se pravi, to je tudi razlog, zakaj se dekleta ne odpravijo na to pot zaradi izpostavljenosti zlorabam in zaradi tega, ker je pot zelo naporna. Fanti je pa se odpravijo seveda na to pot, ker so oni tisti, ki morajo poskrbeti za družino, poleg tega pa tudi hočejo zbežati pred teroristi, ki jih novačijo doma. Lahko se spomnim tudi na nekega fanta, ki je bil na Norveškem, potem pa so ga poslali domov in v Afganistanu so ga ujeli teroristi in potem je seveda postal terorist, sedaj je terorist v Siriji. Fantje v Afganistanu imajo zelo preprosto usodo ali zbežijo ali pa postanejo teroristi. Hvala seveda pa Katarina Kaneči. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila gostom eh, za njihove predstavitve. Na začetku je Ana Marija eh, predstavila rezultate medskupine. To medskupino eh, smo zares eh, želeli vzpostaviti zaradi tega, da bi v središče postavili evropske politike za zaščito mladoletnih oseb. Sama se za to temo zelo zanimam. Pred kratkim je bila objavljena študija, Eh, in eh, navedla bom nekaj rezultatov eh, te študije, ki bodo urisali dimenzijo problema. Število mladoletnih migrantov se nenehno povečuje, število mladoletnih oseb brez spremstva se nenehno povečuje. 700 tisoč oseb je izgubilo eh, življenje v letu 2016 eh, in eh, v letošnjem letu je bilo že 40 smrtnih primerov med mladoletnimi migranti. Tukaj gre predvsem za otroke in za otroke smo odgovorni vsi. Torej, rada bi zastavila vprašanje, našim uh, gostom in sicer kakšna eh, je njihova predstava o spremembi dublinske uredbe, kako spremeniti uh, azilni svežen. Kaj ti uh, za mlade, uh, za mladoletne osebe brez spremstva, uh, Eh, se pojavljajo številna eh, sekundarna tveganja, potem eh, ko so ubežali situaciji v domovini in pripotovali v Evropsko unijo, se srečujejo z novimi tveganji. Poleg tega pa je tukaj tudi eh, zahteva po pravni pomoči, eh, po zdravstveni pomoči, potrebno je zagotoviti integracijo mladoletnih oseb. Ne gre zgolj za sprojem, ampak za podporo in za pomoč v različnih oblikah. V Italiji lahko z velikim veseljem povem, eh, da je minister za notranje zadeve podpisal protokol v sodelovanju z številnimi eh, lokalnimi organi ki eh, med drugim eh, govori eh, tudi o prostovoljnih skrbnikih, ki morajo biti dobro usposobljeni in pa seveda ustrezno izbrani. Torej, po uh, mojem mnenju uh, imamo že kar nekaj izkušenj na tem področju in morali bi izboljšati najboljše prakse. Kdo želi odgovoriti? Morda imate izkušenj na tem področju glede družin, mladoletnikov brez spremstva. Uh, glede sprejema družin. Ja, tudi na tem področju imamo uh, izkušnje. Okrog 2000 otrok živi pri rejniških skrbniških družinah. To zelo dobro deluje. Tudi znanstvene študije so pokazale, da je to zelo dobro za otroke. Otroci se tako tudi najbolje razvijajo. Potem če živijo z uh, ostalimi otroki, recimo štiri, če, če pa živijo v domu, kjer je več otrok, pa njihov razvoj ni najboljši. Še enkrat bi želel povedati, da je zelo dobro, če najdemo skrbniške družine za otroke, družine, uh, zelo dobro razumejo, kako je treba integrirati otroke, mi jih tudi usmerjamo. Na takšen način jim tudi nudimo neko zavetje, neko varno hišo. Je pa res, da potrebujemo neko pomoč. Včasih je treba tudi nadzirati. Lahko se tudi zgodi, da družine mislijo, da bodo kos tem izzivom pa mu niso, včasih ne razumejo otrok, pa jim moramo pojasniti, kaj morajo storiti. Včasih pa tudi skrbniške družine nimajo najboljših namenov z otroki. Mi imamo tudi zelo dobro metodologijo, s katero pravzaprav nadziramo vse družine. Za nas je najbolj pomembno zagotovimo neko varno hišo, zavetje za otroke. Če nadziramo te družine, potem je sistem zelo dober. Če ga pa ne nadziramo, potem pa se lahko zgodi, da postane problematičen. Sedaj pa bom dala besedo članu nacionalnega parlamenta iz Estonije. Hvala za besedo. Bom govoril v švedščini. Imam vprašanje za Umida Mahmudija. Vsi vemo, da je Švedska sprijela ogromno beguncev in mladoletnikov brez spremstva. Švedska je znana potem. Če pa si pogledate medije v Švedskem, potem boste tudi ugotovili, da na Švedsko prihaja ogromno mladoletnikov, ki pravi, da so mlajši od 18 let. Potem pa se izkaže, da so stari 25 ali pa 30 let, se pravi, da niso mladoletniki. Zanima me, za kakšno število gre. Se pravi, tistih, ki se lažejo o svoji starosti, tako da potem dobijo boljšo obravnavo. Vem tudi, da določeni mladoletniki hočejo iti samo v Nemčijo, na Finsko, na Švedsko, ne pa v druge države članice. V Turkmenistanu sploh ne poteka nobena vojna, pa vseeno hočejo priti na Švedsko. Sicer bi lahko tudi zaprosili za azil v Grčiji ali pa v Italiji. Ne vem, zakaj vedno hoče priti samo na Švedsko. Bom najprej odgovoril na drugo vprašanje. Okrog 2,5 milijona afganskih beguncev živi v Iranu, 3 milijona jih živi v Pakistanu, ogromno število jih je v Turkmenistanu, Tačikistanu, pa tudi drugot je pa res, da tam nimajo nekega sistema za podelitev dovoljenja za stalno prebivanje. Zato niti ne vemo, koliko jih je tam. Če pomislite na Pakistan, potem vemo, da jih je tam popisanih okrog 3 milijona. V sosednjih državah Afganistana jih je veliko več. In seveda, če si begunec, potem boš izbral Švedsko, Nemčijo ali pa Finsko, predvsem zato, ker ima Švedska zelo dober ugled, zelo dober glas v Afganistanu. Vsi vedo, da ima Švedska zelo dobre sprejemne pogoje, ampak je pa tudi res, da je sedaj Švedska spremenila svojo zakonodajo, tako da sedaj tudi marsikdo ve, da bodo težko prišli v izbrane države, v Nemčijo, na Švedsko, na Finsko. Nekateri so se odločili, da bodo za azil zaprosili v Grčiji, na Mačarskem, ampak tam ne dobijo dovoljenja za stalno prebivanje. To pa tudi pomeni, da morajo en dan pa zapustiti to državo in niti v drugo državo članico Evropske unije. Potem pa še odgovor na prvo vprašanje. Moram povedati, da nimamo še nobenih znanstvenih dokazov za to, glede ugotavljanja dejanske starosti begunce. Sicer smo razvili nek test, ampak zdravniki te teste tudi kritizirajo včasih je pač res težko določiti dejansko starost pribežnikov. No, na to vprašanje pač nimam odgovora. Bom govorila kar po švedsko, sicer imate na voljo samo eno minuto, kajti na voljo imamo samo pet minut, dobro, potem se bom potrudila in malo pohitela. Sicer sem imela ogromno vprašanj. Ampak finski kolega, ki je govoril po švedsko, je že odgovoril na določene vprašanja. Če se pogledamo švedsko v letu 2015, lahko tudi gotovimo, da je švedska sprejela 35 tisoč mladoletnikov brez spremstva. To je 40 odstotkov vseh tistih, ki jih je sprejela Evropska unija. 31, 32 tisoč pa je bilo mladih fantov. To je seveda zelo veliko število in seveda nesorazmerno veliko glede na dekleta, ki smo jih sprejeli. Se pravi, na vsako žensko je prišlo 11 moških. Tudi to vprašanje moramo nasloviti v naši razpravi. Glede vaših izkušenj, zakaj begunci zapustijo svojo domovino zaradi vojne, ste omenili. Potem pa ste tudi omenili, da potujejo skozi Grčijo, Italijo in potem pristanejo v mrzli severni evropski državi, se pravi na švedskem. Zanima me, zakaj naj grejo na Dansko oziroma v druge države. To bi bilo bolj logično. Bom odgovoril na to vprašanje. živijo, ker pač iščejo zavetje, varnost v drugih državah, v katerih ne najdejo zavetišča, zato jih morajo zapustiti in potem seveda pridajo na Švedsko. Seveda danes Švedska tudi ni tako varna, kot je bila včasih. Dejstvo je tudi, da danes vseeno ne pride na Švedsko toliko mladoletnikov in beguncev kot včasih. Vse se je spremenilo. Potem pa ste tudi spregovorili o nenakem deležu sprejetih deklet in fantov na švedskem. No, če si pogledamo skrajno islamsko razmišljanje, dekle, ki zapusti hišni prak, je veliko krat že izgnano. Če pa zapusti domovino in jo potem nazaj ženejo, jo lahko domačini ubijajo s kami. To je seveda velika nevarnost in zato se na to pot tudi ne odpravijo. Hvala, Malin Bjerg. Hvala za besedo. Danes se pogovarjamo o zelo pomembnih zadevah. Govorili smo o skrbnikih, o varnih hišah, o skrbniških družinah. Res bi se rada zahvalila tudi Umidu Mahmudu, ki je danes z nami. Danes govorimo o mladoletnikih brez spremstva, ampak govorimo samo o njih in ne z njimi. Tudi sama prihajam iz Švedske in res sem vesela in sem ponosna na to, da toliko mladoletnikov hoče priti na Švedsko, ki je seveda država, ki nudi zelo dobre pogoje, tako našim otrokom, kakor tudi mladoletnikom brez spremstva, ki pridajo na Švedsko. Moram tudi povedati, da moramo biti zelo previdni, ne smemo razlikovati med otroci, se pravi otroci brez spremstva, begunci. Za vse je treba poskrbeti in mislim, da nam je to tudi uspelo na švedskem. Poleg tega moramo tudi razmisliti o tem, kako bomo nekemu otroku zagotovili varno prihodnost, če pa mu nočemo podeliti stalnega dovoljenja za prebivanje. Sedaj pa Lopez Aguiljar, najlepša hvala za besedo. No, ta razprava je res zanimiva. Res sem tudi vesel, da je z nami Omid Mahmud, ki je svojim pričanjem nam ponudil tudi v pogled v dejansko stanje. Imam pa vprašanje za gospoda Festegna. Treba je namreč tudi upoštevati protislovje med pristopom Evropske unije in načeli v zvezi z mladoletniki brez spremstva. Prav imate, ko ste dejali, da. se je ogromno otrok izgubilo v mreži tihotapcev. Evropol je pred kratkim dejal, da imamo sedaj okrog deset tisoč pogrešanih mladoletnikov brez spremstva. Zanima pa me, kako je to povezano z našimi prizadevanji. In zanima me, kaj lahko storimo, da bi priprečili, da do tega sploh pride. Ne vem, ali lahko to priprečimo. Na nizozemskem se ga ne moremo priprečiti. Je pa res, da smo se potrudili po naši najboljši moči in smo zgradili varne hiše, kjer lahko nadoletniki zaprosijo za zil. Nigerijska dekleta so seveda izginila, to sem že prej omenil, in čisto na koncu projekta je bilo 85 teh deklet še vedno na nizozemskem, poleg tega pa smo imeli 69 otapcev, se pravi gre za sodelovanje, sodelovanje med pravosodjem, med skrbniki in ostalimi deležniki. Potem pa lahko dosežemo napredek ampak to sodelovanje more biti čezmejno. Vsak dan se učimo na naših napakah. Vietnamski fantje, ki sedaj prihajajo na nizozemske, tudi oni izginejo. In ne vemo zakaj, pa bomo. Naslednjič, ko bom z vami, vam bom pojasnil, zakaj so izginili in zakaj smo uh, in kako smo preprečili njihova izgonotja v prihodnosti. Zakaj se odločajo za Švedsko oziroma za Nizozemsko. Leta 2001 smo tudi na Nizozemskem imeli podoben problem. Zakaj so vsi odšli na Nizozemsko? Predvsem zato, ker je bila Nizozemska gospodarsko uspešna. To je bilo tudi sporočilo, ki so ga objavljali naši politiki po celotnem svetu. Potem pa smo seveda spremenili naš pristop. Če sedaj nadoletnike vprašate, zakaj odhajajo na Švedsko in dobili boste iste odgovore. Mi smo živeli v nekem mehurčku dve leti in mladoletniki, ki živijo seveda v tem mehurčku, vedno naletijo samo na tihotapce oziroma ostale mladoletnike brez spremstva in vedno slišijo ene in iste zgodbe. Kot skrbnik lahko pravzaprav vstopiš v ta mehurček in lahko beguncem tudi poveš drugačno zgodbo. Lahko jim poveš nekaj o premestitvi, preselitvi. Na takšen način lahko zaustavimo začaran krok. Skrbništvo je pa vseeno zelo pomembno. Mladoletniki ne pridejo na Švedsko samo zaradi dobre oskrbe, ampak zaradi tega, ker imajo veliko krat drugih možnosti. Saraj Rodriguez iz Španije. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila tudi vsem govornikom. Ta razprava je seveda zelo zanimiva. Imam dve vprašanje. Zanima me vaše mnenje v zvezi z mladoletniki brez spremstva, ki so zadržani med tem, ko se proučujejo njihovi dokumenti. UNHCR je že dejal, da pod nobenimi pogoji mladoletnikov ne smemo zadržati niti zaprijeti, kajti s tem bi pravzaprav tudi kršili konvencijo o pravicah otrok. Potem pa še drugo vprašanje za Omida Mahmudija. Zanima me, kakšne rešitve najdete kadar ugotovite, da je nek mladoletnik star več kot 18 let. Veliko krat prihaja tudi do določenih anomalij. Recimo, ta mladoletnik ni imel uh, dovoljenja za prebivanje, kaj ti bil je v skrbniški družini, potem pa se ugotovi, da je star več kot 18 let. Ne zanima me, kaj potem storite v teh primerih. Mi imamo tudi posebni zakonodajni akt na področju uh, azila. Zanima me, kako se pravzaprav ugotovi starost teh mladoletnikov. Mi imamo tudi posebne določbe v eh, naši zakonodaji, ampak vseeno obstajajo določeni dvomi v zvezi z izvedljivostjo teh testov. Najlepša hvala, Natali. Eh, Najlepša hvala. Tudi jaz eh, bi rada pohvalila kakovost, eh, realizem in razumnost, eh, ki se je pokazala v današnjih prispevkih. Mislim, da je to zelo pomembno tako za otroke, kakor tudi za tiste, ki predstavljamo Evropo. Gre za sprejem otrok brez spremstva. Nimamo veliko časa in uh, zato naj povem le, uh, da uh, so bili prispevki zelo zanimivi, omenjene so bile najpomembnejše teme. Uh, šlo je za uh, recimo določitev uh, starosti, za travme, za skrbnike in tako naprej. Torej, vse to so tudi teme, ki jih obravnavamo v Evropskem parlamentu. V azilnem svežnju obravnavamo določena določila, ki se nanašajo tudi na ranljive eh, osebe. Eh, v privrsti gre tukaj seveda za otroke in zato me zanimajo vaši prodlogi glede eh, tega azilnega svežnja. In zanima me, katere so vaše prioritete. Nekaj določil je presenetljivih, vse tako menimo v Evropskem parlamentu. Recimo, eh, ena izmed določil je v nasprotju z odločitvijo Evropskega sodišča, ki pravi, eh, da eh, otroka ne smemo premestiti iz ene države v drugo. Zanima me, katere so vaše prioritete glede na besedilo, ki ga pripravljamo. Najlepša hvala. Sedaj pa Paula Biller. Najlepša hvala. Eh, glede na to, eh, da eh, sem v moji skupini že imela uh, priložnost, da se pogovarjam z eh, dvema gostoma. Bom sedaj vprašanje naglasila na druga dva. Rada bi spregovorila o uh, prisilnih uh, porokah. Uh, gre za deklice stare 16-17 let ali potrebujejo posebne certifikate za poroko ali. Uh, Pregledujete eh, tudi situacijo pri eh, migrantih, ki vstopajo v vašo državo eh, in ali imate tudi tam podobna določila, če ne, zakaj razlikujete med državljani lastne države in pa priseljenci. Veliko vprašanje je bilo tudi o starosti mladih, ki prihajajo, ali so stari 18 let ali ne. In Govorili smo tudi o, o eh, testih, ki so trenutno na voljo. Ali izvajate teste v o, eh, vaši državi ali izvedete teste o, eh, takoj. O, vem, da trenutno spreminjamo zakon o, na o, švedskem tako da bi eh, lahko te teste izvedli čim prej. Eh, ne želimo, da bi, otroci, eh, živeli, da bi odrasli živeli skupaj z otroki v eh, centrih eh, za eh, begunce, ki jih imamo na švedskem. In ali sem vas pravilno razumela? Ali so vsi otroci mlajši od 15 let namešeni v družine ali gre zgolj za ranljive otroke? Ali imate ločene centre za um, pubertetnike, uh, adolescente in uh, kako zagotavljate ustrezen sprejem za otroke? In uh, še zadnja, Ana Gomeš, uh, poslanka Evropskega parlamenta. No, uh, sestala sem se že uh, z gospodom Mahmudijem uh, in tudi s predstavnikom Švedske, ko smo obiskali Švedsko. Eh, švedska policija nam je povedala, da nima na voljo dovolj eh, verov, eh, da bi poiskala mlade, mladoletne osebe brez spremstva, ki so izginile. Torej, srečanje z gospodom Mahmudijem mi je vzbudilo novo upanje. In zelo uh, pomembno je bilo tudi to, kar ste danes povedali. Uh, Afganistan ni varna država in uh, temu mitu ne moremo verjeti. Zaradi tega uh, bi uh, rada pozvala k spostavitvi programa uh, za mlade, ki vstopajo v Evropo, kot je predlagal gospod Verstegen. Takoj mi je potrebno zagotoviti pomoč. Eh, Afganistanci eh, ne dobijo eh, azila zaradi tega, ker ne izpolnjujejo pogojev. V naši državi želimo begunce in želimo sprejeti tudi mladoletne begunce. In želimo sprejeti tudi mlade mladoletne osebe iz Afganistana, ampak eh, nažalost nimamo obstoječega pravnega okvira, ki bi omogočil, eh, da eh, bi zagotovili to vrstne prioritete za te mlade, ki najbolj potrebujejo zaščito in pomoč. Določene države članice eh, si takšno zaščito lahko privoščijo. Hvala lepa. Sedaj pa Martina. Ja, Eh, sedaj smo se ogreli in eh, žal mi je, da eh, nismo za pravo razpravo začeli šele jutri. Ne morem govoriti podrobno o vsaki točki, kajti potem vam bom vzela preveč časa. Varno perspektivo za mladoletne osebe je potrebno zagotoviti čim prej, ampak postopki trajajo kar precej časa in v tem času je potrebno mladim obrazložiti, kaj se dogaja in uh, Eh, otroci morajo izgraditi zaupanje eh, in zaradi tega potrebujejo skrbnika. Eh, ko otroci potem odrastejo, imamo sistem pomoči za mladostnike. In to je potrebno mladim oziroma otrokom tudi ustrezno obrazložiti. Eh, tako da eh, potem brez kakršnega koli premora pride v ta eh, sistem pomoči za mladoletnike. Kar zadeva poroke, te so mogoče, če sodišče to odobri, ampak sodišče to počnejo v vedno manjši meri, ker to več ne ustreza našim družbenim zahtevam. In eh, to določilo bo povsem odpravljeno v kratkem, torej poroke bodo možne šele z 18 leti. Mogoče bi začel z eh, to starostno mejo 18 let, potem pa lahko spregovorim o drugih zadevah. Ja, to je problem po 18. letu, zato moramo poskrbeti. In kar počnemo, eh, je, da eh, nameščamo eh, mladoletne osebe v rejniške družine, po 18. letu pa lahko še zmeraj obiskuješ šolo, lahko si najdeš zaposlitev. Mm, torej, ko so mladi stari 17 let, jih je potrebno pripraviti na polnoletnost, ampak mladi živijo v majhnih uh, domovih, uh, gre za podobne eh, skupnosti, kot so družine, ostajajo v lokalni skupnosti in lokalna skupnost je odgovorna za nje. Torej, mlade, za mlade skrbi skupnost, s, podpiš, s katero podpišemo tudi pogodbo. No, tako lahko to najpreprosteje obrazložim. Vsi otroci mlajši od 15 let so nameščeni v rejniških družinah, ker so ti otroci seveda ranljivi. Torej to storimo, storimo ko prispejo na nizozemsko, kar zadeva oceno starosti. To imamo na nizozemskem in mislim, da je to zelo pomembno. E, imamo uh, možnost uh, ultrazvoka, uh, ključnice in pa ultrazvoka zapestja in to potem pokaže, uh, ali uh, si uh, star uh, več kot 18 let. Torej, lahko uh, bi rekli, da to tudi ne pomaga, kaj ti uh, obstaja uh, dvom. Uh, če ključnica še ni eh, zaprta. Ko smo začeli z ocenami starosti, smo ugotovili, da je več kot 50 odstotkov mladoletnih oseb pravzaprav starejših od 20 let. Torej, zares eh, potrebujemo sistem ocene starosti. Eh, včasih tega nismo potrebovali in tega več nismo uporabljali, sedaj je to ponovno. Eh, Eh, potrebujemo in bomo to nekaj časa uporabljali, potem pa tega spet eh, ne bomo potrebovali. Seveda to ni idealna rešitev, ampak zares pomaga. Dublin, ja. Kar je zelo pomembno, je, da ne moreš dobiti skrbnika v državi, kjer se nahajaš, če se moraš vrniti v prvo državo. Jaz mislim, da bi morali imeti prehod od eh, skrbnika do skrbnika, če se moraš vrniti v prvo državo. Torej, potrebuješ skrbnika, ki bo stopil v stik z tvojim trenutnim eh, skrbnikom in tako naprej. In tako potem lahko ugotoviš, kaj je pravzaprav v interesu otroka. In otroci morajo imeti možnost, da živijo z družino. Torej, če se družine nahajajo v drugi eh, državi, potem je seveda potrebno zagotoviti premestitev. In potem so še otroci, ki živijo ne vemo, ki. 50 odstotkov eh, otrok na nizozemskem eh, živi, je na začetku te begunske krize živelo eh, na neznanih naslovih, sedaj jih je le še 5 odstotkov. potem pa so tukaj, uh, potem pa je tukaj seveda problem uh, velikosti centrov, kjer otroci lažje izginejo v manjših eh, družinskih enotah, uh, je seveda izginuti manj. Hvala lepa. Hvala lepa kolegom nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta. Zares smo imeli odličen panel. Prosim za velik aplav za naše goste. And please, let's continue to join forces. We have asylum package, we have European... In prosim, da združimo moči, imamo azilni svežen, imamo uh, pravila uh, na področju migracije, ampak težave imamo s tem, da države članice teh pravil in določil ne izvajajo, zaradi tega moramo sodelovati in uh, poskrbeti za to, da bo solidarnost tudi dejansko delovala. Vse države članice morajo uh, deliti odgovornost za zaščito otrok.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 Um, torej, kolegi, sedaj eh, prehajamo na eh, zadnji panel. Vem, da nekateri že odhajate, eh, drugi ste že nekoliko nemirni in to razumem, kajti eh, dolg dan je za nami, kajti tisti, ki boste, ampak tisti, ki boste ostali in ki lahko ostanete, eh, prosim, eh, prisluhnite te, temu kratkemu zaključnemu panelu. Torej, prosim, če uh, nameravate ostati, potem ostanite, če pa morate oditi, nas prosim hitro zapustite. Uh, Okay, dear colleagues, um, torej, dragi kolegi, vem, da eh, nekateri uh, odhajate, izmenjujete svoje vizitke in to je zelo lepo. Ampak prosim, ali lahko to storite zunaj, kajti prehajamo k eh, zadnjemu panelu. Ali se lahko poslavljate kje druge, prosim. Najlepša hvala. Zelo prijazno od vas. Torej, dragi kolegi, Najprej eh, najlepša hvala v tem zadnjem panelu. Prosim za mir v dvorani. Vem, da je, vas je zelo malo, nas je zelo malo tukaj, ampak rad bi se zahvalil vsem uh, članom uh, parlamenta, uh, ki so ostali uh, njihovim ekipam. Uh, trije člani odbora Libe uh, so še v dvorani in uh, njim bi se prav prisrčno zahvalil, uh, ker ti prisustovali so celotni konferenci. Uh, ta odbor se ne ukvarja z uh, nobeno pomembnejšo temo od azilnega svežnja in zaradi tega se zares zahvaljujem vsem članom odbora. Uh, za državljanske svoboščine in pravice, ki so eh, prisostovali današnji delavnici in seveda vsem tistim, ki ste pripotovali od daleč. Ne bom eh, podal nobenega zaključka, ampak prehajam kar k eh, poročilom iz delavnic, ampak ta poročila bomo morali skrajšati, kajti sledile bodo predstavitve. Sledi bo predstavitev uh, pobude za integracijo uh, krajnemškega nogometnega kluba. Uh, člani tega kluba so nas obiskali in Ehm, seveda eh, se vedno eh, zgodi, eh, da se naše delavnice podaljšajo in ko poslušamo poročila iz posameznih delavnic, se vedno zgodi, da kakšnega predsedojočega delavnice ni in tudi danes se je to zgodilo. Dva predsedojoča sta nas že zapustila, Kornelija pa je še z nami in zato je prosim za kratko poročila. Kornelija, če se strinjaš. Glede na to, da so številni eh, člani odbora eh, Libe in pa številni poslanci nacionalnih parlamentov že morali oditi, eh, bom prosil tudi gospod Ernst, da predstavi pisno poročilo, tako kot bosta pisno poročilo pripravila tudi predsedojoča drugih dveh panelov. Torej, malo po tej konferenci boste prejeli uh, ta pisni povzetek. Gospa Sipl in gospod Bekar bosta uh, predstavila uh, rezultate delavnice z lastnimi besedami. Mislim, da ne bi bilo prav, da sam preberem, kaj sta napisala. Torej, Kornelija, najlepša hvala, da si ostala z nami in prosim, da nakratko predstaviš rezultate delavnice. Um. Tudi jaz bi rada bila kratka. Imeli smo zelo, zelo pomembno temo eh, na našem dnevnem redu in sicer pravice eh, žrtev eh, trgovine z ljudmi. In sicer je bila z nami predstavnica za uh, zaščito uh, pravic uh, oziroma uh, predstavnica koordinatorja, uh, koordinatorja za evropski boj proti trgovanju z ljudmi, gospa Sakeljado, dejala je, da imamo v Evropski uniji velik problem z trgovino z ljudmi in da se moramo tudi z tem uh, soočiti. 60 tisoč takšnih žrtev smo že imeli, gre za uh, različne oblike uh, izkoriščanja za uh, izkoriščanje z namenom eh, delovne sile za spolno izkoriščanje, za trgovino z organi, države članice zbirajo podatke, podatke pa lahko države članice zbirajo leče. Eh, imamo natančno definicijo žrtve trgovine z eh, ljudmi. Torej, eh, če tega nimamo, potem je eh, te žrtve težko identificirati in težko eh, uvesti ustrezne ukrepe v držav članicah je torej zelo pomembno, da se ukvarjajo za to temo in da um, identificirajo te žrtve in da poskrbijo za ustrezno eh, pomoč. Uh, okvir uh, za zaščito um, žrtev trgovine eh, z ljudmi eh, je bil eh, sprejet že v preteklosti in tukaj ne gre zgolj za dobiček za kriminalne združbe, ampak za dobiček za celotno gospodarstvo. In če se s tem črnim trgom ne bomo spopadli, potem ne bomo dosegli nobenega napredka. V zaključek naj povem sledeče. Imeli smo seveda zelo živahno razpravo in rezultat je bil sledeč. Eh, več je oziroma okrepila se je eh, trgovina z otroki eh, in z tem vprašanjem se moramo intenzivno ukvarjati v vseh zakonih, ki so povezani z človekovimi pravicami. Izpostaviti moramo torej ta vidik. Eh, gre tudi za eh, nezakonite posvojitve, za trgovino z organi. Eh, pravice otrok morajo biti upoštevane v vseh zakonih, govoriti pa moramo tudi o izginulih otrokih. To je pereč problem že kar nekaj časa. Torej, zelo pomembno je ugotoviti, da se je ta fenomen ukrepil, torej trgovina z otroki in pa izkoriščanje otrok, pa tudi žensk nobena država članica uh, se ne more pohvaliti s tem, da uh, ne bi imela trgovine z ljudmi. Uh, celo tiste države, v katerih ne, tega ne bi pričakovali, se spopadajo z uh, tem problemom. Vse države članice morajo pregledati zakonodaje na tem področju in uh, sprejeti ustrezno direktivo. Potem pa uh, očkodnina za uh, žrtve. Eh, to je zelo eh, pomembna točka, ki jo je potrebno na vsak način eh, urediti. Ne moremo kaznovati žrtev zaradi tega, ker so nezakonito prestopile državno mejo, zaradi tega, ker so zaradi trgovine z ljudmi prispele v neko določeno državo in tako naprej. To je zelo, zelo pomembno. Če želimo, da žrtve trgovine z ljudmi nastopijo kot priče, jih moramo tudi ustrezno zaščititi. Torej, če se ne bomo soočili z vsemi temi vprašanji, ne bomo dosegli nobenega uh, napredka. Uh, tukaj je potrebno spro sprožiti tudi postopke kršitve pogodbe, kajti določene države članice zavlačujejo za izvedbo uh, te uredbe. In še ena točka, ki sem jo že omenila, je eh, identifikacija žrtev trgovine z ljudmi. Eh, na eh, tem področju je potrebno zagotoviti usposabljanje vseh uradnikov in vseh državah članicah. In potrebno je povdariti še, da je trgovina z ljudmi in pa tihotapljanje ljudi, da sta to dva različna pojma. In mislim, da, je bila naša da so bili naša najpomembnejša tema otroci eh, pri eh, Dublinski uredbi, pri eh, direktivi o sprejemu, pri vsej zakonodaji na tem področju moramo otroke upoštevati. Much, uh, Najlepša hvala, Kornelijo. In kot sem dejal, bo sta ostala dva predsedujoča gospod Beker in gospa Sipel predstavila pisna povzetka. In pisen povzetek bi pripravila tudi gospa Ernst. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri vseh treh panelih. No, vedno manj nas je v dvorani, ampak pomembno je, da sedaj prisluhnemo naši skupini iz uh, nogometnega kluba v krajnemu. Uh, gre za uh, pozitivno pobudo. Številni kolegi so danes uh, vprašali, zakaj ne uh, obravnavamo tudi integracije uh, pozitivnih vidikov uh, Eh, seveda smo si morali ogledati azilni svežen in zelo težka vprašanja, s katerimi se ukvarjamo tukaj v Evropskem parlamentu in s katerimi se vi ukvarjate v nacionalnih parlamentih, ampak mislim, da bi lahko zaključili z pozitivno eh, temo, namreč z integracijo in pa z eh, pozitivno vlogo priseljencev in pa beguncev. In z nami sta dva sodelavca krajnemskega nogometnega kluba in sicer uh, gospod Tokine in gospod Renault uh, eh, in uh, predstavila bosta to uh, pobudo oziroma ta projekt. Benjamin Renault bo predstavil uvodni video, tega si bomo gledali, je res. In potem bo uh, Gregory Blak predstavil uh, pristop uh, k integraciji begunca in potem bo uh, gospod Oken je spregovoril, uh, mislim da. Ampak lahko se sami organizirate. Imamo dovolj časa, da vse to storimo. Ne? Najlepša hvala, da ste z nami. In kot sem dejal, to je pozitivni vidik eh, integracije. Tako da bomo zaključili v pozitivnem tonu. Tako eh, da najlepša hvala torej za vašo prisotnost in sedaj kar prejdemo k videu. Najlepša hvala.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 good afternoon, uh, everybody. Maybe we can continue with the PowerPoint. Uh. Torej, eh, dober dan vsem, mogoče bi zdaj nadaljevali z mojo predstavitvijo. Eh, videli ste eh, video, ki ga je pripravila fundacija King Budwan in eh, mogoče bi nakratko predstavil naš nogometni klub. Torej, smo eh, krajnemski nogometni eh, klub, eh, nahajamo se tako rekoč na obrobju Bruslja. Eh, In eh, temeljna karakteristika našega kluba je eh, večkulturnost. Imamo 300 eh, igralcev iz 40 različnih držav. Torej gre za mešanico različnih kultur, pa tudi različnih družbenih okoli. Torej nogomet združuje različne posameznike, ki se drugače ne bi nikoli spoznali. In zaradi tega smo želeli tudi pričeti z tem projektom. E, izvajati smo ga pričeli septembra 2015, torej e, sedaj poteka drugo leto izvajanja tega projekta. Menili smo, e, da lahko kot več kulturni nogometni klub storimo še kaj več in sicer na področju integracije beguncev. In zato smo se povezali z kolegi iz Fedazila Eh, in eh, begunci prihajajo k nam, eh, imajo francoski, tečaj francoščine in pa tečaj nogometa. In sedaj Imamo že eh, drugo skupino beguncev, eh, gre za šest do deset eh, beguncev, ki k nam prihajajo trikrat na teden. Torej, prvi del obsega tečaje francoščine, to je za nas zelo pomembno kajti menimo, da če želimo pomagati eh, tem beguncem, morajo eh, najprej znati jezik, kajti v nasprotnem primeru se je ne mogoče integrirati. Ampak ne želim predolgo govoriti o tem, prehajam k naslednji prosojnici. Eh, tukaj gre za nogometni trening, kar je najbrž najpomembneje za te begunce. Želimo jih pomešati z našimi mladimi igravci, ne želimo ločenih treningov ampak želimo mešane treninge, eh, pri čemer begunce vključimo v eh, ustrezno starostno skupino. Okrepiti želimo stike med begunci in drugimi eh, nogometaši, kajti v nasprotnem primeru se ne bi eh, pogovarjali eh, želimo, eh, da izstopijo iz eh, položaja udobnosti, eh, kajti vedno je lažje pogovarjati se s prijatelji in da poskušajo navezati stik tudi z drugimi. Tu je pod naslednji pomemben vidik. Po treningu imamo skupno večerjo in to je zelo pomemben trenutek, kajti v tem trenutku jih lahko spoznaš, lahko se pogovarjaš z njimi. In lahko uh, slišiš veliko o njihovih izkušnjah, torej to je zares eh, zelo pomemben del, ki ga ne gre podcenjevati. E, naš, e, naši cilji za prihodnost, kot sem dejal, je e, to že druga sezona. E, želimo še tretjo e, sezono tega programa. E, in želimo vzpostaviti omrežje klubov v Belgiji in potem v Evropi eh, z enako vizijo, kot jo imamo mi. Eh, radi bi torej izvozili naš projekt v druge klube, radi bi prepričali druge klube, da sprejmejo podobne pobude, zato eh, sodelujemo z belgijsko nogometno organizacijo. in mogoče bi eh, lahko o tem eh, kaj več povedali kasneje. Želimo organizirati prvenstvo junija in povabili bomo eh, vse partnerske klube z podobnimi pobudami in želimo sestaviti mešane ekipe petih beguncev in pa petih klubskih nogometašov. Uh, lansko leto sta nas obiskala dva uh, komisarja, Dimitri Savramopoulos, odgovoren za eh, migracije, in pa Tibor Navračič, ki je pristojen za področje športa. Mislim, da je zelo pomembno, uh, da uh, uživamo podporo uh, javnih uh, fundacij. Uh, kot vidite, imamo fundat, podporo fundacije za otroke, Evropske komisije. Uh, potem fundacije Hua Bodua in pa Evropske unije ter eh, podporo Fedazila, torej tukaj gre za izjemno različne eh, deležnike. In zares pomembno je, da uživamo to podporo, kajti v, v nasprotnem primeru ne bi mogli izvesti tega projekta. Torej, eh, to nas vodi k zadnji prosojnici kaj eh, pa eh, v prihodnosti. Naš majhen projekt je del eh, integracijskega procesa za begunce. In uh, moj kolega bo spregovoril o tem čez nekaj minut. Mislim, da je zares pomembno, da sodelujejo vsi uh, akteri, uh, vsi predstavniki civilne družbe, uh, Eh, predstavniki eh, javnih eh, institucij, da vsi sodelujejo, da pripravijo skupno vizijo za begunce, kajti begunci so tukaj, želijo ostati tukaj, ampak pred njimi je dolga pot in zato seveda potrebujejo vso podporo. Naš Projekt je odvisen od različnih dejavnikov, eh, torej kot sem dejal, mi smo eh, večkulturen klub eh, in zaradi tega si lahko privoščimo takšen projekt. Ne vem, če bi v nasprotnem primeru to delovalo. Druge bi lahko bilo veliko težje izvesti to vrsten projekt. Te vilke so tudi pomembne. Potrebujemo razumno številko med 610 beguncev. Sedaj pa dajem besedo Gregorju. Torej, naj se predstavim, sem Gregori Bluk in sem direktor Centra za mlade tukaj v uh, Bruslju. Eh, in uh, to je uh, center uh, prvega sprejema, torej uh, mladi najprej pridejo k nam in potem ostanejo z nami štiri tedne in v tem času lahko uh, Eh, pripravimo eh, profil eh, mladih, ki smo jih sprejeli in potem lahko ugotovimo, ali ustrezajo tem profilo. Imam tri ali štiri minute, torej upam, da ne bom govoril prehitro. Trenutno imamo približno 100 do 120 mladih v Belgiji na mesec. Uh, in uh, veliko mladih prihaja brez uh, spremstva. Največ jih je iz Afganistana, Eritreje, pa tudi iz uh, Gvineje. Uh, seveda je uh, veliko odvisnega od uh, uh, države izvora če uh, ti mladi želijo, lahko ostanejo uh, na uh, ozemlju uh, Belgije. Naj nakratko spregovorim o našem sprejemu. Želimo zagotoviti strukturo in pa stabilnost mladoletnim osebam. Želimo zagotoviti dnevno strukturo in pa varnost teh otrok. poleg tega želimo uh, zagotoviti tudi uh, določen smisel uh, našega uh, dela in uh, naš sprejem se osredotoča na tri. Uh, na tri uh, dele. V prvem delu uh, ugotovimo eh, versko pripadnost, tukaj gre za eh, prvotni sprejem, želimo ugotoviti, katerih vrednot se mora posameznik naučiti in kaj je pomembno za njegovo prihodnost. Prijemamo tudi eh, evropska sredstva za projekt izmenjave. Sodelujemo z kriket klubom za begunce iz Afganistana. Eh, potem imamo spostavljeno partnerstvo z nogometnim klubom eh, iz eh, krajinema, to je pomembno za Afričane. In v tem klubu že imamo Afričane, kar se mi zdi že toliko bolj pomembno. Torej, mislim, da je to nekakšna dodatna dimenzija na ta način uh, se uh, lahko mladi naučijo uh, stvari, ki uh, jih ne poznajo ali pa recimo spoznajo kuhinjo neke druge države. Uh, in potem se mi zdi pomembno še, da se zavedamo, da uh, te mladoletne osebe zapustijo svojo državo in potem uh, prispejo v uh, našo državo in zaradi tega jim moramo zagotoviti nekakšen smisel. Uh, in to je tudi tretji del tega postopka. Uh, želimo uh, dodati, dati nekakšen smisel uh, celotnemu uh, procesu in zagotoviti tem mladim prihodnost. Najlepša hvala. Or, um, rešuje. Hvala lepa in hvala vsem skupaj, da ste predstavili vaše delo. Danes smo že razpravljali o tem, kako pomembna je integracija. Ne gre samo za to, da moramo pripraviti zakonodajo za azil, razumeti moramo izzive, ki prihajajo z sprejemanjem teh ljudi v našo družbo in tukaj je integracija ključnega pomena. Poslanci iz nacionalnih parlamentov bi res morali priti tudi na sestanek, ki bo eh, namenjen integraciji. Namreč to je tema, s katero se bodo še bolj podrobno spopadali nacionalni parlamenti, lokalne oblasti in tako naprej. Vaš primer pa je gotovo velika inspiracija za druge glede tega, kaj lahko storimo na terenu. Torej, najlepša hvala še enkrat za to predstavitev. Več informacij lahko najdete v tej brošuri. To smo želeli pokazati zato, da vidimo, da ne gre samo za probleme, ampak lahko vidimo tudi dobre primere tega, kako begunci prispevajo k družbi, v kateri se znajdejo. Mislim, da lahko to brez težav trdim in mnogi izmed mladih, ki prihajajo v zadnjih letih, bodo zvezde prihodnosti. Težko je torej eh, se spomniti tega včasih, ko govorimo samo o problemih. Sedaj pa mislim, da moramo počasi zaključiti. Imam občutek, eh, da lahko počasi zaključimo. Ni ali bi rad še ti kaj dodal? bi radi slišali še več? Kornelija bi rada slišala več in to je meni razlog dovolj, tako da lahko nadaljujemo. Izvoli. Meni so rekli, da bo to precej fleksibilno, tako da eh, ne vem, jaz bom pač zaključil, ko bo potrebno. Morda bi se lahko oglasil kakšen eh, nebelec. Nočem biti sporen tukaj, ampak eh, med nami ni nobenih beguncev, pa bi bilo dobro, da slišimo še od koga drugega. Torej, nočem biti kritičen, ampak eh, dobro bi bilo slišati tudi kak glas beguncev med nami. Ja, jaz sicer nisem eh, begunec, ampak lahko vseeno spregovorim. Ja, se upravičujem, ampak to bi vseeno rad eh, povedal. Poglejte si to sejno sobo. Sam nisem begunec, sem pa priseljenec, ampak eh, torej, to je najbliže, kaj lahko dobimo danes, gleda. Lep pozdrav vsem skupaj. Rad bi podal nekaj eh, komentarjev glede tega, kar je že povedal Benjamin. Tudi jaz sem član kluba in pomagam pri delu z otroki. Rad bi izpostavil še nekaj. Ko se otroci priključijo našemu klubu, se družijo v skupinah. Namreč prihajajo iz različnih držav, prihajajo, je, govorijo različne jezike in imajo različno barvo kože, kot smo slišali prej. Ampak, ko se znajdejo na igrišču in ko odpravimo vse te ovire ter jim predstavimo šport, kot je naprimer nogomet ali pa kaj drugega, potem res vidimo, da ti otroci pozabijo na razlike med njimi. Pozabijo na vse, kar eh, jih loči drug od drugega v resničnem življenju. Rad bi opisal eno situacijo. Pred približno dvema tednoma smo začeli, bila je sreda, In eh, seveda so se otroci pogrupirali, na eni strani so bili Afganistanci, na drugi strani Afričani. Potem pa se je nekaj zgodilo. Eden izmed napadalcev na igrišču je padel. Ena izmed oseb iz eh, afriške skupine je prišla v pomoč temu afganistanskemu napadalcu. To je čisto majhna situacija. Po eh, tem treningu je eden izmed afričanov prišel pomagati afganistancu po nogometu. In tako se vzpostavi ta, to prijateljstvo. Meni se v bistvu to zdi prava čarovnija. Čaroben trenutek, v katerem so se ti otroci vsaj za en trenutek povezali. Mislim, da potrebujemo samo en takšen trenutek, ki lahko popolnoma spremeni situacijo na svetu. Toliko. Najlepša hvala. Okay, uh, thank you. Uh, Najlepša hvala. Očitno sem bil že dovolj sporen, torej kdorkoli, ki bi želel spregovoriti, ne glede na to, kakšna je njegova barva kože, lahko spregovori. Torej, bi še kdo rad eh, govoril, naj vas ne bo nič strah. Ko želimo opolnomočiti neko skupino, bi bilo dobro, da povabimo tudi tisto skupino, v tem primeru begunce. Ampak eh, dobro, tukaj je razumljivo, da se ti ljudje verjetno ne bi želeli pridružiti v tem trenutku. Ja, strinjam se, smiselno bi bilo imeti tukaj kakšne begunce, da bi videli, o čem govorimo. Ampak včasih je to zelo težko, ker ne ostanejo dalj časa v centru. Poleg tega, če jih želimo razumeti, morajo že govoriti angliško ali francosko. No, pa verjetno ne želijo priti na dolgočasno konferenco, ki govori o azilnem sistemu. Razumem. Ja, bomo pripeljali kakšnega naslednjič. Kolega, bi še vi kaj povedali, potem pa lahko zaključimo. Euh, Lep pozdrav vsem skupaj. Rad bi spregovoril o mojih izkušnjah kot eh, učitelj v tem projektu. Otroka želimo naučiti temeljev francoščine, tako da bodo razumeli jezik in da bodo razumeli koncept glavnih inštitucij v Belgiji. Gre namreč za njihovo državo gostiteljico. V pogovoru z temi otroki potem eh, poskušamo zgraditi nekakšen most med njihovim načinom življenja in našim načinom življenja. Pogovarjamo se o prehrani, o vremenu, na katerem se zdi, eh, se zdi sneg nekaj povsem novega. Nekatere zanimajo, druge jih je celo strah. Pogovarjamo se tudi o prevozu. Namreč eh, včasih ne poznajo sistema javnega prevoza tukaj, še posebej tramvaji se jim zdijo zanimivi. Zelo priljubljena tema je tudi šport. Problem pa je, da je število otrok zelo raznoliko, poleg tega pa prihajajo iz različnih držav. Včasih se pogovarjamo o tem, odkot prihajajo, kakšno je bilo življenje tam, v njihovi matični državi in tako naprej. Ampak seveda imajo ti otroci različne nivoje znanja jezika. Nekateri so se predtem že učili malo nemško, drugi malo francosko, ampak eh, pogosto ne morejo uspešno komunicirati. Potem pa imamo naprimer skupino Afganistancev v skupini in potem eden pomaga pri komunikaciji, pač tisti, ki zna več. Poskušamo torej vzpostaviti dialog in eh, mislim, da to obogati vse nas. So pa otroci zelo nepotrpežljivi, eh, ker jih zanimajo druge stvari. Hvala lepa. Ja, jezik in eh, grajenje zaupanja je zelo pomembno. Hvala vsem skupaj, da ste predstavili ta zelo zanimiv projekt. Odlično je, da sta vas eh, obiskala kar dva komisarja Vaš projekt je odličen za mlade begunce in res cenimo vaše delo, pa tudi to, da ste se vzeli čas in prišli danes k nam na sestanek, tako da ste lahko pokazali ta pozitivni primer. Vem, da nekateri spremljajo sestanek tudi preko spleta. Hvala lepa torej za vaše delo in za to, da ste danes prišli pokazati ta pozitivni primer dobre prakse. Spoštovani kolegi, predvsem tisti, ki ste ostali tukaj do konca. Hvala za vaše prispevke k konferenci in najlepša hvala tudi vsem eh, poslancem, članom odbora Libe in zaposlenim, ki so danes delali. Mi bomo pripravili materijale v tiskani obliki, to, kar je bilo danes eh, predstavljenega in tudi povzetke delavnic. Najlepša hvala vsem skupaj.